Bene, colleghi, l'ordine del giorno reca. Dai colleghi, o sfado z dnevnim redom sledita izjavi Komisije in sveta glede razmer v Bulgariji. Takoj bi eh, prosila gospoda Leškeviča, eh, ki je namestnik ministra, da prevzame besedo. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospa podpredsednica komisije, gospe in gospodje. Zelo sem znemiren, da sem danes tukaj pred vami. In naslednjih 179 dni bom vaš pogosti gost in vaš partner, ki je zelo pripravljen z vami konstruktivno in aktivno sodelovati. Mr. President, honorable. Eh, gospo, gospa predsednica, gospod in gospodje, prosili ste, da predsedstvo pripravi izjavo glede trenutnih političnih razmer, ki vladajo v Bolgariji. To je zadeva, ki je seveda vzbujala zaskrbljenost eh, po Evropi. Which you consider is important enough In zato se mi zdi pomembno, eh, da imamo to razpravo in eh, seveda spoštujem vašo željo za organizacijo takšne razprave. In prosili ste pač, da svet sodeluje pri tem. Zelo rad bom prisluhnil vašim eh, stališčem na to temo, vendar pa obžalujem, ker ne morem podati stališča sveta. Zaradi tega, ker nismo razpravljali še o situaciji v Bulgariji, tako da ne morem nič o tem povedati. Redko se zgodi, da bi svet eh, vodil razprave o notranjih zadevah katerekoli od eh, njenih držav članic. Seveda pa je drugače tukaj, v tem Evropskem parlamentu. Seveda je naloga parlamentov, da razpravljajo o aktualnih temah. Še posebej o takšnih, pri katerih imajo posebne pomisleke. To je vaša vloga. Moja vloga pa je, da predstavljam eh, svet, ki ima 28 članov, od tega je Bolgarija samo ena članica vi boste upravili svojo vlogo, moja eh, vloga pa je eh, tukaj zastopati svet, kar ni enostavno. Lahko eh, bi lahko prenesel mnenje sveta Evropskemu parlamentu in tudi vaša mnenja nazaj Evropskemu svetu. Lahko delujem kot nek kanal. Zato bom zelo skrbno prisluhnil in si zapisal vsa različna mnenja, ki jih boste brez dvoma izrazili. Za enkrat pa se vam zahvaljujem za pozornost. Grazie, la parola alla... Hvala lepa, zdaj pa ima besedo gospa komisarka Reding. No. Hvala lepa, gospa predsednica. Komisija si je pogledala za zaskrbljenostjo dogajanje eh, v Bolgariji. Čeprav spoštujemo nacionalne pristojnosti, lahko nekatere zadeve vplivajo na Evropsko unijo kot celoto. Tukaj še, še posebej govorim o kontroverzah eh, z imenovanjem eh, vodja varnostne službe Bolgarije na osnovi prenosa pristojnosti. Je, to nujno potrebno v boju proti organiziranemu kriminalu. Evropska komisija je pozdravila odločitev Bolgarije, da omakne sporno imenovanje. Predsednik Barozo je bil zelo jasen, ko se je eh, srečal z eh, ministrskim predsednikom Gorihacijem. Povedal je, da eh, so določeni dogodki povzročili zaskrbljenost eh, ne samo komisiji, ampak tudi v bolgarski družbi. V tem kontekstu komisija eh, povdarja potrebo po nekem odprtem, transparentnem postopku pri imenovanju ljudi na določene funkcije na osnovi njihovih sposobnosti. Javne demonstracije in protesti v Bolgariji so pokazali, eh, da obstaje potrebe po reformah eh, v evropski družbi, vlada tudi globoka zaskrbljenost nad stanjem pravne države v Bolgariji. Bolgarija se mora še bolj prizadevati in pospešiti svoje prizadevanja pri reformi pravosodja in pri boju organiziranega kriminala, proti organiziranemu kriminalu in korupciji z ustreznimi verifikacijskimi mehanizmi. Lahko komisija spremlja te procese v Bolgariji na teh področjih. Komisija je odločena, da bo zagotovila spoštovanje obveznosti, ki izhaja iz evropskega prava strani držav članic in bo zato uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo. V primeru Bolgarije bo komisija še naprej pomagala Bolgariji, tako da bo ta lahko pripravila ustrezne rezultate in izvedla potrebne eh, reforme. Instrument za verifikacijo je ustrezen instrument. Uh, v tem kontekstu. Hvala lepa, gospa podpredsednica vlade. Zdaj predajam besedo govornikom v imenu poslanskih skupin za Evropsko ljudsko stranko, gospod Weber za minuto in pol. Gospa predsednica, gospa podpredsednica komisije, gledam na okolje in ugotavljam, da interes socialistom glede temeljnih pravic zdaj minila. Nikogar ni več tukaj, ki bi rad spregovoril o Bolgariji. Vse smo vsi želeli eh, razpravljati o te, temeljnih pravicah eh, v Evropi, tako eh, na Mačarskem kot v Bolgariji. Nikogar ni več, kamere so ugasnile. To je razumevanje socialistov, ko gre za taka vprašanja. Dragi kolegice in kolegi, še vedno nisem dobil odgovora. Mogoče lahko nekdo od redkih socialistov, ki, še, ki ste še v dvorani, odgovori na moje vprašanje. Ane Soboda je pri oblikovanju vlade v Bolgariji dejal, da je pač treba požreti to kislo jabolko radikalcev. To je bila izjava gospoda Sobode in socialistov v Evropskem parlamentu. In katero kislo jabolko je bilo to? Kaj so obljubili desnim radikalcem, desnim skrajnežem, da so podprli eh, vlado. Odgovora še nisem dobil, ali je tu tekel denar, ali so jim obljubili kakšne funkcije, ali so obljubili eh, ruske vplive, imamo odločitve glede dveh jedrskih elektran, eh, tukaj bodo naročila dobila podjetja iz Rusije. Kaj se je zgodilo? Odgovor si zaslužimo zaradi tega, ker smo upravičeno slišali, kako dramatične so odločitve vlade, prve odločitve. Eh, imenovanje eh, je bilo prenešeno, določene pristojnosti so bile prenešene na tajno službo, tako da nimamo več pogleda, imamo odločitve na področju medijev eh, preko zadnjih vrat in skrite diplomačije se bo polnijo mesta in potem ljudje morajo iti na cesto zaradi tega, ker eh, nočejo več spremati tega, kar se dogaja in kar počne trenutna bolgarska vlada. Mislim, da to eh, nima zveze z razumevanje pravne države in temeljnih soboščin eh, ljudi. Zato pozivamo, da skrbno spremljamo dogajanja v tej državi, kot je povedala že podpredsednica komisije. Socialiste prosim, da ne iščejo izgovoru, da ne razpravljajo v pretekliku, ampak da povejo resnico, da predvsem predstavniku Staniševu. In želimo si tudi, da Bolgarija najde ponovno pot do demokracije. To je edina rešitev za to, da bo Bolgarija spet zavladala stabilnost. Hvala lepa. Eh, Gospod Weber, ali sprejemate vprašanje z modrim kartonom od gospoda Kirilova? <clears throat> Gospodin Weber. Gospod Weber, kaj ste menili? Gerb eh, v. Uh, Evropskem parlamentu. Prisotnost vaše poslanske skupine v Evropskem parlamentu eh, je še eh, manjša kot pri socialisti, kar pomeni, da bi lahko enako postavili vprašanje vašim lastnim kolegom. Vaše pripombe so bile bolj splošne, ampak moje vprašanje vam je, odkar pa dejstvo, da nekdo je ali pa ni v parlamentu, pomeni, da Eh, lahko dajo ali pa ne dajo politično podporo. Eh, člani ataka niso nikoli glasovali za nas. Eh, ali lahko razlikujete med prijavo in podporo? Odgovorite mi, možem li, da robotim? Govorili, sodelovali smo z vami in poskušali prepričati socialiste, da se vrnejo v parlament, tudi v primeru Albanije. Hvala lepa za to vprašanje lahko govorim samo o sebi. Od treh sem tukaj, govorili smo o mačarski, govorili smo kritično o mačarski in vse povedali in pri eh, tukaj glavnih govornikih eh, socialistov ni nikogar več, tukaj Verhoštata ni, Svobode ni več, Konvendit, eh, vsi, ki so tukaj veliki šovmeni, so izginili iz dvorani. In to kritiziram. Odločilno vprašanje pa je, ali bodo socialisti izbrali toliko moči, da bodo svojim prijateljem na Bolgariji povedali resnico in povedali, da tako ne bo šlo naprej že sprijeli eh, rezultate volitev in naredili veliko koalicijo in Borisova izbrali za predsednika vlade. To bi bila prava eh, rešitev. Vi pa ste sklenili pakt s Huličem. Uh, is... Gospod Weber, imamo še eno vprašanje z modrim kartonom za vas. Gospa Jutova. Yes, please.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 Bulgarska vlada je bila izvoljena na poštenih in demokratičnih volitvah. Zakaj torej eh, pozivate k prečasnim volitvam eh, v Bulgariji? A bi bilo spremljivo, če bi jaz zahtevala prečasne volitve v vaši državi? No, če že delate primerjave za Mačarsko, potem bom na to tudi odgovoril. Če bi v mačarskem primeru to gledali enako, to je enako, kot če bi Orban sklenil koalicijo z Jobikom, z desnimi skrajneži. Ampak Jobik ni v vladi. V koaliciji pa imate pri vas eh, Atako. In če bi Atako izstopila, potem bi padla tudi vlada, kar pomeni, da ste odvisni od eh, desnih skrajnežev. In tukaj boste morali nekaj narediti. Mi tega ne bomo spustili skozi. Eh, gospa predsednica gospodu weberju moram povedati eh, gospoda daula ni tukaj eh, omenjali ste gospoda cohn bendita in še ene ampak cohn bendit ni socialist vsaj kako je meni znano zato moram to omeniti Pravkar smo imeli razpravo o Mačarske in uh, pregledovali smo spremembe ustave, ki bi lahko pomenila hude kršitve temeljnih pravic. Ampak eh, tukaj, eh, ko se ukvarjamo z Bolgarijo, gre za nekaj zelo drugega, kar pa seveda vzpostavlja velike pomisleke glede kršenja temeljnih eh, pravic tudi pri boju proti korupciji, kot je povedala gospa komisarka v Bolgariji. In imamo napač, imenovanje napačne osebe na zelo pomembno funkcijo, kar seveda ne pomaga pri boju proti organiziranemu kriminalu. Uh, ta agencija za nacionalno varnost ima policijska pooblastila in eh, izvaja eh, naloge tajne službe in je omaknjena iz eh, nadzora, ki je uveljavljen v Evropski uniji preko svojega mehanizma za spremljanje in verifikacijo. Komisija lahko pregleduje države pri boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Naša skupina eh, zato predlaga, da razširimo eh, za slišanja eh, glede prisluškovanja. Podpirali bomo ukrepanje proti vsakošnjim kršitvam pravne države in človekovih temeljnih pravic. Tudi na mačarskem potrebujemo nek mehanizem za spremljanje, ki ga je spostavila komisija. To, vse to podpiramo in eh, mislim, da se jim odgovarjamo neke pomisleke gospoda Weberja in to je prvi odgovor strani naše politične skupine. Gospod Morajens, spremljate, spremljate modri karton? Se nimam izbire, pravi gospod Morajens, gospod Stojanov. Navezal bi se na nekaj, kar ste povedali, gospod eh, Morajes glede mešanja pristojnosti znotraj Agencije za narodno varnost v Bolgariji. Eh, tako kot vas razumem, lahko mi to potrdite ali pa ne, ali menite, da je ta agencija neka nova štazija ali kaj podobnega. I'm not sure what speech you were listening to. But... Ne vem, kaj ti mogovor ste prisluhnili, tega nisem rekel. Uh, Rekl sem, da je napačna oseba imenovana v, v, pose, v zelo pomembno agencijo za nacionalno varnost, ki ima pomembno vlogo pri boju proti korupciji in to ne pomaga pri boju proti organiziranemu kriminalu. To sem rekel. Eh, Hvala lepa za skupino ALDE gospa Hizmenova za minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, gospodarska in finančna kriza eh, je prizadela vsem polovico držav članic v Evropi in eh, Bolgarija tukaj ni izjema. Glede na razpravo, ki jo tukaj vodimo. Moram povedati, da pravo deluje v Bolgariji in da institucije deluje, da so dobro oblikovane. Bolgarija se je odločila za demokracijo, imamo demokratično vlado, ki sledi ustavi, imamo parlament, ki je. Uh, Eh, aktiven, čeprav tisti iz eh, prejšnje vlade ne sodelujejo na sejah eh, parlamenta in s tem kršijo svoje delovne obveznosti. Imamo tudi javne proteste, ki so prav tako legitimni in demokratični in parlament je tudi prisluhnil protestnikom in poskuša zadeve rešiti. Stranka Apaka, o kateri je govoril gospod Weber, ne podpira vlade in tudi ni v vladi z drugimi strankami, ki so eh, prvi politik, ki se je moral zanašati na podporo atake, bil bivši premije Borisov in takrat niste rekli ničesar greb pa se je pogreznil v pozabo zaradi kršitve in zlorabe svojih pristojnosti. Skratka, tukaj moramo dati novi vladi možnost, saj je v interesu vseh, da je država stabilna, da se vzpostavi novo programsko obdobje in da se spoštuje pravna država. Gospa Jusmanova, ali sprejemate modri karton? Gospod Kovačev ima vprašanje. Gospa Hizmenova, imam dve vprašanje, ki bi vam eh, jih rad eh, postavil. Odgovorite zdaj ali ne, prosim, ali mislite, da bi brez parlamentarnega vedenja take, kakršnokoli že je, da bi vlada gospoda Bišarskega še delovala ja ali ne? In ali verjamete, da je bila volilna kampanja demokratična in tolerantna? Ja ali ne, prosim.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 bi bila vaša stranka v parlamentu in delala v parlamentu, kot bi je morala in če bi delala za to državo, namesto da bi zapustila svoje voljivce, bi ta vlada v Bulgariji delovala še bolj uspešno za nevolitve, eh, so bile strani vaše politične skupine takšne, kot ste, smo slišali. Gaš o que nós estamos a ver aqui. Gospod Coelho, gospim, gospodje. No, zdaj smo, eh, prej smo govorili o Mačarski, zdaj o Bolgariji. To je nova kriza, s katero se soočamo v Evropi. To je kriza temeljnih eh, svoboščin in pravic. In to je lahko še hujše od gospodarske krize, eh, ki smo ji priča. To nas uči že zgodovina. Imeli smo probleme na Mačarskem, o tem smo razpravljali ne vemo, a se zadeve obračajo v pravo smer ali ne. Šef varnostne službe je a, medijski mogul, vsaj imenovan je bil. In tukaj si želimo neko pravno državo, svobodno državo z temeljnimi pravicami. Ne moremo stati v situaciji, ki je zdaj, da so impotentni, da so se deklarirali impotentni prend. Ne gre, da naše institucije ne bi nič naredile v takšnih primerih. Zato smo pripravili eh, poročilo in tudi zato imamo komisijo iz Kopenhagma, ki pripravlja ustrezne postopke in poročila in eh, prevede spoštovanje drugega člena. To je smiselno in potrebno. Ne bom predterminal como os Estados-membros devem. Então, nas escrevi: eh, eh, Tukaj gre za spoštovanje temeljnih pravic, tukaj ne gre za postopke proti državam, ampak za kršitve, ki se posod pojavljajo. Hvala lepa, gospod Murphy, za eno minuto. Hvala lepa. Bolgarija je še ena država, ki se pridružuje boju proti revščini, korupciji. Eden od protestnikov je dobro komentiral, vsi smo povezani, Bolgarija, Turčija in Brazilija. Borimo se iz različnih razlogov, ampak eh, hočemo, da naše vlade delajo za nas. Protesti so izraz eh, javne jeze do vseh političnih strani, zato je zelo hinavsko, da te stranke krivijo eh, druga drugo zaradi politične situacije in poskušajo nekaj iztržiti iz revščine in nedemokratično obravnave državljana. Bolgarija je namreč najbolj revna država v Evropski uniji, imajo plačo manj kot 400 evrov na mesec, eh, penzije ni več kot 100 evrov na mesec. In eh, tukaj liberalna agenda še samo prispeva k eh, večji revščini, ne določa tudi večje demokracije. Zato je treba vzpostaviti eh, ustrezne demokratične sindikate, organizirati gibanje za pravice ljudi in organizirati socialne spremembe. Hvala lepa, gospod Binev, za eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, Bolgari so šli na eh, ceste, zato ker to lahko storijo. V eh, zadnjih štirih letih pa jih je vlada enostavno prijela, kadarkoli so spregovorili proti vladi. Zakaj niste bili pozorni na vse signale, ki smo jim dajali eh, takrat? Ob, obračam se na kolege iz vrst Evropske ljudske stranke. In socialisti so oblikovali opozicijo iz ničesar. sedaj pa se uničujajo eh, podjetja, eh, država je zašla v revščino, ljudje so obupani, ljudje so se zažigali. Zakaj? Zakaj ste sodelovali s Cvetanovem, s Borisovom? Zakaj ste sprejeli uh, uh, zatrtje političnih uh, uh, nasprotnikov? Uh, Zakaj ste sprejeli uh, ponarejene volitve? Ena minuta za gospoda Staneva. Položaj je enkraten in res sem ponosen, kajti prvikrat v svoji državi vidim na sto tisoče mladih ljudi, ki ustrajajo na cestah in zagovarjajo svoje državljanske pravice. Čisto preprosto, zakaj so šli na ceste? To res ni tako težko razumeti in to ni nič povezano z medsebojnimi obtoževanji, ki smo jih danes že slišali. Glavni problem, gospe in gospodje, je, da so te stranke, ki so danes na vladi pred, pred štirimi leti, eh, sovražniki, sovražniki med seboj. Sedaj pa so eh, postale nek Frankenstein, eh, združile so se in oblikovale vlado. In to je jedro problema. In edini demokratični izhod je ta, da uvedemo nove volitve. Hvala lepa, gospod Jazdemir. Hvala lepa. Torej, gospodje, ki so govorili pred mano, so opravili zelo pomembno delo in zato sem jim zelo hvaležen. Pomembno je, da podpremo to odločitev za boj proti korupciji in pomembno je tudi, da se. Uh, ustrezno izvaja nadzor nad državnimi organi, vključno s policijo. In zato uh, zelo jasno podpiram besede tako uravnovešene osebe, kot je gospod Moraes, ki je izrazil zaskrbljenost glede izraženega. In nekaj teh dvomov uh, je izrazila v imenu komisije tudi gospa komisarka Reding. To nas, skrb, nas skrbi v odnosu do varnosti v Bolgariji, zlasti zato, ker je ta že zelo uh, ranljiva in to bo lahko imelo usodne posledice za demokracijo v Bolgariji. Uh, Torej, koalicija v Bolgariji je dobila 26 odstotkov podpore, od tega ataka 7 odstotkov. To je zelo, zelo nevarna situacija. To pomeni, da 7,3 odstotke e, da so volili za to ekstremno desnico v Bolgariji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Lopez Aguilar, minuta 30. Hvala lepa, predsedujoča. Nekateri eh, člani tega eh, parlamenta, ki smo odgovorni tudi za delo na področju temeljnih pravic, smo delali na situaciji na Mačarskem, pa tudi na situaciji v Bolgariji in eh, zato ne bi želeli, da se uporablja eh, tu dvojna merila in tudi ne bi želeli, da eh, se to razpravo, namesto da bi jo osredotočili na evropska vprašanja, lahko vodila v neke nacionalne spore glede na to, ali je to operjeno uh, v mađarsko oziroma bolgarsko eh, javnost. Zelo nas skrbi, eh, da ta nacionalna agencija za varnost, eh, da je organizirana tak način, da jo vodi oseba, ki za to ni primerna in to kaže na to, da mora ta parlament poskrbeti za demokracijo, ne glede na to, v kateri državi prihaja do težav. In potrebno je, da se upošteva tudi vse temeljne pravice, listino o temeljnih pravicah in poročilo iz leta 2012, ki ga je pripravil, ki ga je pripravil svet. Gospod Pirker, hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka sedanja bolgarska vlada je eh, z imenovanjem dvomljivih oseb na pomembne funkcije pripeljala državo v slab položaj. Že dneve trajajo protesti, o tem smo veliko slišali. Eh, torej, tukaj imamo eh, najvišjo varnostno agencijo ki se je pomešala tudi za drugimi agencijami. O tem pa sploh ni bilo razprave v e, bolgarskem parlamentu. In gospod e, pevski, eh, nek medijski eh, mongul oziroma magnat naj bi potem vodil to agencijo, ta pa ima celo stike za mafijo. In eh, to je nekaj enkratnega v Evropi, da je taka oseba imenovana za vodjo varnostne agencije. In mislim, da bi si morala Evropska komisija položaj v Bolgariji nekoliko bolj natančno pogledati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kalfin za eno minuto. Hvala, gospod predsedatelj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj, eh, da ne bo nesporazumov. Čisto na začetku bom povedal, ataka je ksenofobična, nacionalistična, protievropska stranka, ki je zelo oddaljena od evropskih vrednot. To povem zdaj in to sem povedal tudi takrat, ko je vlada Borisova eh, se tudi zelo sama zanašala na a, eh, a, atako. Položaj je danes enak. Ampak, da bi vzeli ataki eh, odločilno vlogo, mora Gerb prevzeti odgovornost. Če se Gerb vrne v parlament, bo ataka pokopana. In gospod Weber, naj vam povem sledeče. Predsednik Evropskega parlamenta in pa vodja socialistov in demokratov v parlamentu sta govorila za gospodom Borisovom in eh, prosila sta ga, naj se vrne v parlament in dajal je ne kaj bi vi storili, storili ali rekli? Opravičujem se, ampak zelo že zamujamo, zato dajem besedo gospodu Galeru. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, eh, poglavitni problem v Bolgariji je ta, da smo doživeli poskus nomenklature. Tako v socialistični stranki eh, s podporo irskih interesov in oligarhov da bi uh, onemogočili to, da bi dejansko sodniki in pravosodje eh, bili eh, pravos, uh, neodvisni v uh, Bolgariji. Zakaj se sicer imenujajo uh, osebe uh, uh, na uh, funkcije, ki izhajajo iz uh, starih uh, komunističnih časov? Uh, Zakaj so se zaprle določene, določeni organi, čeprav so dobro preganjali organizirani kriminal? Gospod Plejevski pa naj bi postal celo šef oziroma vodja Nacionalne agencije za varnost. In gospod Stanišev, vodja socialistev v Evropi, je tisti, ki je vse to koordiniral priporočam, da imate resen pogovor z njim. Sedaj pa gospod Zver za eno minuto. To vrstne razprave so lahko koristne, če razjasnijo razmere v državah članicah. Vidimo, da so ranljive zlasti tranzicijske postkomunistične države ogrožajo jih vse močnejši monopoli kriza politični ekstremizmi evroskepticizem in populizem. namesto da bi demokratične stranke stopile skupaj zlasti mi socialisti in skupaj zagotavljali demokratično prihodnost pa slednji izkoriščajo takšno stanje za rušenje desnosredinskih vlad. bolgarska zgodba je podobna slovenski poglejmo vzorec najprej pred meseci velike demonstracije z elementi nasilja in populističnimi zahtevami uspešni desnosredinski vladi padeta brez volitev oblikujeta se levi vladi za povrh se kazensko preganjata celo bivša premierja. paradoks pa je da sta tako gerb kot sds moja stranka nosilki boja proti korupciji v svojih državah. skratka razmere v regiji zagotovo niso spodbudne za prihodnost evropske demokracije in vladavine prava vsak debat v tozi parlament in v tozi plenarna zala je izključitelno važen. Hvala, predsednik. Vsaka razprava v tej hiši je zelo pomembna in vesela sem, da je ta razprava tudi vključena na dnevni red. Žal nimamo dovolj časa, če bi imeli več časa, bi lahko razjasnili dejstva in eh, s tem eh, razjasnili tudi številne in razkrili številne laži. Dejstvo je, da je socialistična stranka dobila večino na volitvah, nobena stranka jo ni želela podpreti in stopiti v koalicijsko vlado. In uh, Seveda lahko smo nezadovoljni, vendar pa druge rešitve ni bilo. Vlada v Bolgariji deluje šele en mesec in moramo ji dati možnost, da eh, se izkaže. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spoštovani kolegi, dvakrat v zadnjih eh, šestih mesecih so bili politični dogodki v moji državi predmet razprave v tej hiši. V tem času smo imeli v Bolgariji veliko demonstracij, novo vlado, nove volitve, nove demonstracije proti novi vladi in prav gotovo bomo imeli zopet eh, predčasne volitve. Ljudje ne zaupajo politikom sedaj se obračajo na Evropo, ker želijo vedeti, kaj bodo rekli evropski politiki. Žal, glede na to, kar tu opažam, imajo bolgarski državljani veliko razlogov, da nehajo zaupati evropskim politikom. To dejansko ustvarja zelo dobre pogoje za euroskepticizem in radikalni nacionalizem. Kar bi želeli, je to, da bi bolgarski državljani videli, da v Evropskem parlamentu zagovarjamo stališča zelo resno. Hvala lepa, gospa Ljubičeva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, danes bomo spoštovali voljo večine kajti večina je odločila, da bomo imeli to razpravo in spoštujemo demokratične, načel, demokratične načela, ampak tu imamo primankljaj resnice. Dejstva tu niso bila ustrezno predstavljena. Ljudje so šli na cesto zaradi strahovito slabih rezultatov Gerba. Sedaj, ko Gerb ni, uh, več na oblasti, pa imamo to razpravo. Veliko govora je o tem, da skrajna desnica vlada Bolgariji in še druge neresnice. Če je situacija v moji državi sedaj izjemna, je to zato, ker so ljudje pregnali vlado Gerba po treh letih in pol in po hudih škandalih. Kako lahko eh, še naprej podpirate GERB in druge v parlamentu? Hvala lepa. Boste sprejeli uh, vprašanje gospa, gospoda Kovačeva? Gospoda Ljubčeva. Ja, žal gospa Ljubčeva ni bila tu eh, prej danes oziroma pred leti, uh, da bi bila lahko priča razprava, razpravam, eh, ki smo jih eh, sprožili proti vladi Gerba. Ampak ne govorite proti ljudem. Očitno eh, bolgarsko ljudstvo ne želi vas. Niso volili za socialistično stranko zato, da bodo dobili ataka. Kako lahko vladate brez atake danes? se произнесе на изборите и има парламентарна. На volitvah smo imeli parlamentarne stranke, ki so v parlamentu, razen Gerpa, ki bojkotira parlament in ki želi ponižati parlamentarno institucijo. Ataka ne podpira sedanje vlade in to vsi zelo dobro vemo, vključno z vami, gospod Kovač. Predsedatelj, poneže se govori mnogo za dvoje. Hvala, predsedujoča. Veliko govorimo o dvojnih merilih in dve leti je uh, ataka. Uh, podpirala prejšnjo vlado in EPP ni s tem imel nobenih eh, težav. Eh, vlada Bojgoriševa eh, je redno prisluškovala, sedaj, ko pa nova vlada želi uvesti red na področju varnosti, pa jo vsi kritizirajo. Ko je prejšnja vlada izsiljevala, pritiskala in tako dalje. Eh, ni imela Evropska ljudska stranka nič eh, proti. Sedaj, ko pa nova vlada želi vzpostaviti dialog z civilno družbo in z poslovnim sektorjem, pa je to problem. Pa ste sedaj proti. In s tem, da govorimo o vladi, ki je na oblasti šele en mesec in ki si, si zelo prizadeva na to, da bi Bolgarija ponovno prevzela uh, demokratično državo komisija bo ostala zelo um, pozorna tako na situacijo v Bolgariji kot v drugih državah članicah in bo predvsem pozorna, če bo prišlo do kakršnih koli kršitev temeljnih uh, pravic uh, in evropske zakonodaje. Torej, to sem že danes povedala. Komisija se je izrekla v razpravi o Mačarski letos in lani in to je tudi danes eh, aktualno, tako kot je bila komisija uh, pozorna na situacijo v eni državi, bo pozorna tudi na situacijo v drugi državi. Vemo, da je politična situacija v Bolgariji polarizirana in zato komisija apelira na vse politične stranke v Bolgariji, da si prizadevajo za konsens, za stabilnost eh, in eh, za dobrobit eh, države. Kot je bilo danes že povedano v tem parlamentu, je zelo pomembno, da Evropska unija kot celota promovira vladavino prava, nekateri inštrumenti so že uvedeni in imamo tudi že izkušnje, ki izhajajo iz njihove uporabe. Potrebujemo pa še večje zmogljivosti, s katerimi se lahko odzovemo na vse skrbi v zvezi z vladavino prava. To sem že povedala pri mačarski razpravi. Uh, Pozdravljam tudi to, da so vse evropske inštitucije vključene v ta dialog, tudi eh, v odnosu z, do pravosodnih organov. To je posebej pomembno tudi za evropske državljane, ki pričakujejo, da bomo zaščitili njihove pravice in svoboščine. Hvala lepa, gospa komisarka. Za konec pa dajem besedo še v imenu sveta gospodu Leškeviču. predsednik, eh, gospa podpredsednica komisije, spoštovani poslanci, zelo pozorno sem prisluhnil razpravi in eh, zabeležil razpon različnih eh, mnen, ki ste jih izrazili tekom te razprave. Kot predstavnik sveta zame ne bi bilo primerno, da bi odgovoril na zaskrbljenosti, ki ste jih izrazili v zvezi s politično situacijo v Bolgariji. Ampak veliko med vami je jasno izrazilo zelo uh, močno izražena mnenja glede sedanje situacije v Bolgariji in ta stališča bom tudi prenesel uh, kolegom v svetu. Uh, in eh, zahvaljujem se vam za te pripombe, kajti to nam bo tudi pomagalo pri izvajanju našega dela, torej skladno z eh, členom 214.4. Eh, povem, da ni prišlo do